Dragi kolegi, vas lahko prosim, da zasedete svoja mesta, da lahko začnemo z današnjim delom. Good morning, colleagues. Mrs. Hennis, I love your backpack. Dobro jutro, gospa Hennis, všeč mi je vaš nahrbtnik. Dobro jutro. Apologize for the late start. Uh, Opravičujem se za zamudo. Danes zjutraj bomo najprej razpravljali na o vplivu Lizbonske pogodbe na območje svobode, varnosti in pravice. Potem pa bomo razpravljali o SWIFT-u in o PNR-ju v prisotnosti gospoda Jonathana Fola, ki bo prispel ob desetih, se mi zdi. Zato bomo kar začeli. Kot vsi veste, Od včeraj delamo na novem, re, po novem režimu in razpravljamo o tem, kakšne bodo konkretne posledice za novo vlogo Evropskega parlamenta na področju mednarodnih sporazumov, ki sem jih že omenila, in pa tudi v vpliv listine temeljnih soboščin za katero pravijo, da je pravno obvezujoča, vendar pa mi še vedno ni povsem jasno, na kakšen način in kakšen bo vpliv možnosti opt-outa, torej tega, da se ne pridružimo te listini. Tukaj je tudi gospod Pasos iz pravne službe, ki nam je poslal obkrožnico z določenimi nekaj točkami za pripravo tega srečanja, te seje. Gospod Pasos, vas lahko prosim za kratko uvodno izjavo. Chairman. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot ste že povedali, sem eh, izdelal osnutek za to, da bi olajšal današnjo razpravo. Predstavitev bom opravil v treh delih. Prvi del je del, ki govori o tem, odkot prihajamo, kam gremo in o vsebini primerjave Lizbonske pogodbe. Drugi del govori o trenutnem stanju glede sporazumov, ki jih je podpisal svet, vendar pa ki še, eh, kateri procesi še niso zaključeni. Če bomo imeli dovolj časa, mislim, da bi bilo zanimivo tudi, da imamo izmenjavo mnen o tem, kako bo deloval ta odbor v zvezi z pogajanji o mednarodnih sporozumih nasplošno. Gospa predsedojoča, mislim, da ni nujno, da se spuščamo v podrobnosti o tem, kakšna je določba, 24, eh, eh, določba v 24. členu v pogodbi iz Nice vendar pa naj vam povem čisto na kratko, da smo imeli medvladno strukturo za področje svobode, varnosti in pravice z določbo, ki je bila kombinirana z skupno zunanjo varnostno politiko, čim 24 in 38, tam imate značilnosti, ki ne veljajo več, torej da pogajalec ni komisija, ampak predsedstvo sveta, kot tudi soglasnost v svetu, kot tudi omejen, uh, omejena vloga komisije. In pa, da parlament praktično nima nobene vloge v pravnem smislu, kot tudi ne nobenega nadzora. Imamo še en element in to je, da poslanci uložijo določene nacionalne pridržke, kar se je uporabilo pri sporazumih, kot je naprimer PNR, sporazum o PNR, kjer je 11 poslancev uložilo pridržek v skladu s petim odstavkom v 24. členu, kar tudi pomeni, mm, da. To pomeni, da države članice potem izvajajo ta sporozum, ki je problematičen. Kar imamo v Lizbonski pogodbi, je, da imamo neeksplicitno pravno osebnost za Evropsko unijo. Imamo tudi kvalificirano večino pri glasovanju v svetu kot splošno pravilo in da bosta parlament in svet odločala v postopku soodločanja. Kar je zanimivo v lezbonski pogodbi je, da imamo enotno določbo, eno samo določbo za pogajanja za mednarodne sporazume, kot tudi en sam postopek za izvedbo pogajan, vključno sporazumi na področju skupne zunanje in varnostne politike. Gre za člen 218, ki vsebuje podrobnosti v zvezi s tem, kaj dela svet, kako se začne pogajanje, kako se podpiše, kdo je pogajalec, kaj se zgodi, če imamo ekipo pogajalcev, kdo se odloča. Splošno pravilo je, da je pogajalec komisija, razen ko gre za splošno zuna, skupno zunanje varnostno politiko, kjer imamo visokega predstavnika. Imamo tudi osnovno pravilo, pravilo ki je zelo pomembno za ta odbor in to je, da morate dati privolitev, ko svet podpiše mednarodni sporazum. Kaj ti na področju svobode varnosti? Eh, na področju svobode varnosti in pravice, kjer imamo postopek soodločanja v skladu s členom 286a. Sedaj grem na vprašanje, ki vas zelo zanima. In to je, kaj to pomeni v praksi za sporazume, ki so bili podpisani, vendar pa še niso zaključeni. Sreče imamo, da še niso zaključeni, kajti ko so sporazumi zaključeni, potem o tem sploh ne bi bilo treba več razpravljati. Glede na to, da smo jih samo podpisali. imamo postopek, ki je predviden v določbi Lizbonske pogodbe, torej v členu 218. Zelo pomembno je, da razlikujemo med podpisom in med zaključkom. Vsi vemo, da podpis ni pravno obvezujoč in to je v skladu s Dunajsko konvencijo gre samo za to, da se stranke strinjajo z besedilom in da ne bodo ovirale namena tega sporozuma. Vendar pa to ne pomeni, da s podpisom, razen če to eksplicitno piše v pogodbi, torej podpis ne pomeni, da so stranke obvezane potrebujete ratifikacijo ali pa zaključek, kar se uporablja kot termin v pogodbah. Vsi ti sporazumi, ki so bili podpisani, mislim, da jih je sedem. Sorry. Se opravičujem. Svet bo moral zaprositi za privolitev Evropskega parlamenta. To je sedaj pravilen postopek. Zato pričakujemo od sveta, da zahteva privolitev Evropskega parlamenta za te sporozume. gre za pravno obvezo, ne gre za to, da se svet lahko odloči za to ali ne. In svet ne more za to porabiti preveč časa, kajti obstaja pravna obveza po privolitvi parlamenta. Parlament zato tudi pričakuje, da svet to stori. Sedaj imamo dve možnosti. Torej, ko dobite pismo sveta, ki zahteva privolitev Evropskega parlamenta, lahko parlament torej poda svojo privolitev, torej da se strinja, da je sporazum podpisan, tako bo svet potem zaključen in sporazum bo stopil v veljavo in bo obvezujoč za, za Evropsko unijo, ali pa Evropski parlament zavrne privolitev in se ne strinja s tem, da je sporazum podpisan. Tukaj se postala vprašanje, lahko odbor ali Evropski parlament prosi komisijo za ponovna pogajanja. Moj odgovor na to je ne, kajti sporozum je že podpisan, torej ne obstaja nobene možnosti za to, da bi prosili komisijo, da ponovno odpre pogajanja. Naše stališče je, oziroma naš položaj je takšen, da se odločimo, da damo privolitev ali ne. Če privolitve ni, potem sporazum ne bo zaključen, sporazum ne bo obvezujoč in če Unija želi nadaljevati s tem sporazumom, potem mora začeti s pogajanji za nov sporazum. Vendar je sedaj razlika v tem, da pogajalec ni svet, ampak komisija pričakujemo tudi, da bo komisija predlagala svetu osnutek sklepa za začetek oziroma za zaključitev sporozuma. Pri vseh sedmih sporozumih obstaja obveza, da če parlament ne da privolitve, je pravna obveza končana. To je zapisano v 25. členu Dunajske konvencije. Če stranka ne želi zaključiti sporazuma, potem ta začasna obveza ne velja več. Vsi postopki, ki so zapisani v petem odstavku 24. člena, ne veljajo več so brezpredmetni, zato ker je eh, pravni, pravna obveza torej brezpredmetna. Pri tem pa morate upoštevati protokola 21 in 22. Za zaključek, gospa predsedojoča, naj namenim dve, tri minute za to, da opišem, kakšna bo vloga Evropskega parlamenta v prihodnosti, sedaj, ko imamo to možnost privolitve, kar je seveda velik napredek in sprememba za vaš odbor. To velja tudi za odbor INTE, odbor za ribištvo. To je zelo velika sprememba za Evropski parlament. Zato je treba premisliti o boljši organizaciji za ta nov postopek. Kot prvo naj povem, da je v členu 218 od, v drugem odstavku svet tisti, ki zastavi mandat za pogajanja. To se ni spremenilo. Na podlagi osnutka direktive za pogajanja, ki jo je predlagala komisija. Tukaj Evropski parlament ni udeležen. To je ostalo enako. Svet je edina ustanova, ki je pristojna za mandat ki ga poda komisiji za začetek pogajanj. To piše v pogodbi, vendar pa v praksi nič ne bo oviralo komisijo, da, da predloži ta osnutek direktive tako parlamentu kot svetu. Mislim, da je to smiselno, glede na to, da parlament ima pre, torej možnost privolitve ali ne privolitve, je boljše, da komisija ve, katere so točke, ki jih Evropski parlament želi vključiti v sporazum. In bolje je, da komisija to ve na začetku, ko začne s pogajanji, ne pa da za to zve šele ob koncu pogajanj, torej da parlament ali določen odbor ustraja pri določenih točkah, da se vključijo v sporazum. Čeprav to ni v pogodbi, mora komisija predložiti osnutke direktive za pogajanja Evropskemu parlamentu. In parlament lahko zastavi predpogoje za privolitev. To so storili že v odboru INTA v poročilu Lajnen, ki je, bil sprejet, ki je bilo sprejeto maja letos, kjer so obdelali vprašanje vpliva Lizbonske pogodbe na delo Evropskega parlamenta. To pomeni, da se bo komisija soočila s situacijo, kjer bo imela dva mandata, enega strani sveta in drugega strani Evropskega parlamenta. Temu bi se lahko izognili s porazumom med svetom in Evropskim parlamentom, kar bi bilo bolj primerno. Glede pogajanj, tukaj imamo novo določbo, imamo torej člen 2.18.10. odstavek, kjer piše, da bo komisija obveščala v vseh fazah Evropski parlament. To pomeni od vsega začetka. To mora komisija tudi izvajati. Na področju trgovine ima komisija sedaj enako obvezo, torej da obvešča parlament na isti ravni, kot to počne v primeru sveta, kar ji piše v členu 2.07, kar spada v pristojnost odbora 133. Komisija je pogajalec, vendar pa je vloga parlamenta predvsem ta, da nadzira komisijo med pogajanji in da postavi pogoje, ki so uh, pomembni za Evropski parlament, vendar pa to ne sme spodkopati položaja komisije in vloge komisije kot pogajalca in zato mora parlament to upoštevati in tudi podpreti komisijo kot pogajalca. Komisija mora seveda obvestiti Evropski parlament, zato je očitno, da moramo poskrbeti za praktične vidike, to pomeni, da bo Evropski parlament dobil zaupne informacije, tega ne smemo objaviti v javnosti, kar bi lahko škodilo uspehu pogajan. Zato je zaupnost informacij zelo pomembna, zato je treba v vašem odboru zagotoviti komisiji, da bodo zaupni, zaupne informacije ostale takšne, in da se teh ne bo objavilo javnosti. Imamo tudi druga vprašanja v zvezi z novim okvirom na vašem področju. Če imate dvome glede kompatibilnosti sporazuma in če je ta v skladu s pogodbami, lahko zaprosite sodišče za mnenje o skladnosti sporazuma s pogodbami. Lahko zaprosite tudi za nujni postopek, če za to obstaja potreba. In še kot zadnje, kar je bolj splošno, gre za možnost določenih agencij, kot so Europol, Eurojust in Frontex, za zaključek mednarodnih sporazumov. Ne pravim, da to ni primerno, mislim, da, zato, da zato obstaja dobra razlaga in tudi potreba, vendar pa bi rad dejal, da v skladu z obstoječo zakonodajo, kot tudi z eh, odločenimi sklepi, sklepi teh agencij, v teh postopkih parlament ni informiran, kot tudi ni odeležen svet mora pa dati privolitev, naprimer Europolu, preden se zaključi mednarodne sporazume. Mislim, da to ni več kompatibilno, tudi ni v skladu z Lizbonsko pogodbo. To sem želel samo omeniti, to ne pomeni, da moramo se takoj odzvati. Imeli bomo nove uredbe za Europol in Eurojust. To bo zelo dobra priložnost za to, da obravnavamo to vprašanje, Evropski parlament bo potem na enakej ravni, zelo na enakem, enakem položaju kot svet. Najlepša hvala. Um, hvala za jasno uvodno izjavo. Predlagam, da kolegi zastavijo svoje vprašanja sedaj potem bom prosila komisijo in svet za kratke odgovore, potem se bomo vrnili k vam, zato da boste imeli čas za to, da poveste kaj več o teh vprašanjih in odgovorih. Gospod Busutil, lahko poveste, kdaj bomo začeli z razpravo o Swiftu? Če sem prav eh, razumel, bo to naslednja točka. Potem pa ste dejali, da bo to ob desetih. Kaj ti vprašanja, ki želimo zastaviti, so povezana s konkretnimi vidiki v okviru sporazuma o SWIFT-u. Računate name? Torej, predlagam, da najprej govorimo o splošnih načelih, o splošnih vplivih in posledicah in potem bomo razpravljali o SWIFT-u in o drugih sporazumih v prisotnosti Jonathana Fola. Torej, da počakamo do desetih. Prva vprašanja uh, bodo v zvezi z eh, uvodom gospoda Pasosa. Vprašanja bodo namenjena komisiji in svetu, potem pa se bomo poglobili v podrobnosti, ko bo Jonathan Fall prišel k nam ob desetih. Prva na mojem seznamu je Žanin Heniš Plešet. Najlepša hvala, eh, gospa predsedojoča. Glede zadnje točke, torej te možnosti agencij za zaključek sporozuma, je res to ni v skladu z Lizbonsko pogodbo, zato bi rada vprašala komisijo, če lahko pričakujemo revizijo zadevnih uredb. To je zelo pomembno vprašanje, ki sem ga želela zastaviti. Predstavitev je bila zelo jasna. Ne bom se spuščala v podrobnosti in v vsebino sporazuma o SWIFT-u in PNR, vrstevnih podatkih osebnih podatkov potnikov. Torej, imam pa vprašanje, če Evropski parlament ne poda privolitve, potem sporazumi ne stopijo veljavo, mi lahko to potrdite, prosim. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Bronc. Hvala lepa. Bi lahko dobili to ovodno izjavo v pisni obliki? To imate v svojem poštnem predalu od danes zjutraj. Aha, danes zjutraj, dobro. Najlepša hvala. Še eno vprašanje. Če bo sporazum podpisan, potem ga bo svet tudi zaključil, če bo Evropski parlament za to podal privolitev. Če Evropski parlament ne želi dati privolitve, lahko parlament zahteva, da se svet znova začne pogajati. Torej, odgovor je bil ne, kajti sporazum je že podpisan. Mogoče ima vprašanje malce naivno, vendar pa me zanima, kaj se zgodi potem smo tukaj v slepi ulici. Gospod Pasas je dejal, da ne bodo ponovno začeli s pogajanji, vendar pa obstaja možnost za nova pogajanja. Torej, to pomeni, da bomo imeli popolnoma nov sporazum. Torej, da bi sporazum enostavno potem pustili primiru in začeli s pogajanji za novega. Sarah Latford je naslednja na mojem seznamu. Um, Zamudila sem prvi del predstavitve, se opravičujem. Zdi se mi, da sem razumela gospoda Passausa, da je dejal, da bi bilo dobro, da se svet in parlament srečata za pogovore o tem. Ne vem, če imamo mehanizem za to. Pri sporazumih ima možnost samo, da jih potrdimo ali pa ne, ne pa da rečemo, kaj je treba spremeniti. Torej, namen tega je, da komisija ne bi dobila dveh vrst navodil torej, da bi imeli določeno, določeno možnost za usklajevanje. Morali dobiti možnost za osebinski odgovor, ne pa za, samo za to, ali se strinjamo ali ne, ali damo privolitev ali ne. Imamo mehanizem za to, verjetno o tem nič ne piše v lezbonski pogodbi, zato mislim, da bi morali tak mehanizem razviti. Ni tako? Ravno kar so mi mm, dali v roke poslovnik, kjer piše o smernicah za to, vendar pa samo to vrnili kasneje. Gospod Busutil. Rad bi se vrnil na vprašanje, ki so bi že bila zastavljena v zvezi s tem sporazumom, ki, sporazumi, ki padajo med pogodbo iz Nice in, Lizbo, in Lizbonsko pogodbo, ne da bi se spuščali v sporazum o SWIFT-u. Torej, sporazumi, ki so podpisani, vendar pa niso zaključeni, kot jaz to razumem, pri teh sporazumih ima Evropski parlament možnost, da privoli ali ne v zaključek, ne pa da vplivamo na vsebino. Mi lahko to potrdite. Zadnji je gospod Alvaro. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čisto kratko vprašanje, s kakšno večino bo Evropski parlament glasoval, zato bo to enostavna, kvalificirana večina, samo ta postopek me zanima. Še kakšen od kolegov? Torej imam še lastno vprašanje, namenjeno gospodu Pasisu iz pravne službe, kot tudi s eh, komisiji in svetu, ki jim bom dala besedo po mojem vprašanju. Najprej imam eno pripombo. Vi predlagate, da bi se moral svet na prostovoljni osnovi posvetovati z Evropskim parlamentom o pogojih za mandat. Mislim, da je to zelo dober predlog, kajti s tem bi zagotovili čim boljši rezultat brez večjih težav, torej da bi se pogovorili najprej o okviru, o pogojih. Mislim, da je to zelo smiselno imamo pravilo številka 90 v poslovniku, ki ga že um, upoštevajo drugi odbori v tem postopku. In drugič, to vprašanje je namenjeno svetu. Torej, sporazum, ki je še vedno v postopku pogajanj za zaprtimi vrati, je akta o ponarejanju. Tam imamo veliko klauzul, mislimo, da obstaja veliko eh, klauzul, zato ker tega še nismo videli, ki so zelo kontroverzne. Naprimer o klauzuli mm, treh možnosti in pa tudi o možnosti mm, tega, da To, da dosežemo prenosne računalnike na mejah in tako dalje. Mm, mislim, da bi bilo dobro, da komisija in svet začneta z obveščanjem Evropskega parlamenta, kajti s tem se bomo morali pač v določenem trenutku strinjati. Rada bi omenila člen 218.10, kjer piše, da je treba parlament takoj obvestiti. Zelo zanimivo se mi je zdelo to, kar ste dejali o Europolu, Eurojustu in Frontexu in o zaključevanju mednarodnih sporazumov. Prejšnji teden je Evropski parlament zavrnil štiri predloge v zvezi z Europolom kot protest. Skoraj soglasno, eden teh predlogov je povezanih z Europolom in z mednarodnim sporazumom, o osebnih podatkih in o zaupnih dokumentih. Zato se mi zdi, da je timing zelo dober. Torej, to, kar sem dejala, je namenjeno pravni službi in tudi komisiji in svetu. Kdo je tukaj iz komisije? Aha, vidim, da se je nekdo javil. Gospod Bianchi, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da bom lahko kar kratek. Najprej se zahvaljujem gospodu Pasosu za predstavitev, ki je bila zelo zanimiva in vsekakor odpira zanimiva vprašanja. Kot številni govorniki eh, pred mano eh, se zvedam, da nov postopek soglasja pomeni, da parlament lahko reče ne, potem, ko so pogajanja že končana. To verjetno ni najbolj učinkovit način, kako pristopiti k temu. In um, zavedam se tega, kar ste izpostavili številnim in vas, da bi torej že prej morali se pozanimati, kakšno je stališče parlamenta in mislim, da je to zanimiv predlog in uh, da bo potrebno izdelati nek postopek med svetom, komisijo in parlamentom, kako se tega lotiti. Veste, da imamo medinstitucionalni dogovor o tem, kako komisija informira parlament v času pogajanj. In eh, to je tukaj dobro izhodišče. Eh, kot pa ste povedali tudi vi, gospa predsedujoča, eh, obstaja tudi vaš poslovnik, ki že predvideva podobne situacije na drugih področjih, kjer ima parlament možnost intervenirati. In mislim, da je na tej točki to vse, kar pravzaprav lahko povem. To so vprašanja, o katerih je potrebno razpravljati na medinstitucionalni ravni. In eh, naš cilj mora seveda biti, da se izognemo položaju, da bi se zgodilo, da so pogajanja že končala in ima potem eh, parlament v rokah giljotino, ko reče ne, kar mislim, da res ne bi bilo zelo učinkovito. Najlepša hvala. Hvala, gospod Bjanki. Potem pa sprašujem, kdo bo odgovarjal v imenu sveta. Izvolite, imate besedo, zelo pogumno. Hvala, gospod Bjanki. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, vidim, da bomo kasneje govorili o vprašanjih SWIFT-a in PNR, kar je pravzaprav tisto za uh, zaradi česar sem jaz danes tukaj in glede tega eh, bom potem pač govoril kasneje, kar pa zadeva eh, sporazum akta, eh, sem si priželelil, pribeležil, kar ste povedali in bom to posredoval tudi kolegom in lahko se na to potem kasneje tudi odzovemo. Poleg tega pa naj povem, da se povsem strinjam s tem, kar je ravno kar povedala komisija glede tega, kako bi morali oblikovati te postopke v skladu z 218. členom. Hvala. Um, unless... Dobro, najlepša hvala. Želi še kdo besedo? Ne, potem pa damo besedo. Oziroma se opravičujem. Gospod Bronc je prosil za besedo. Um, še eno vprašanje. Rekli ste, da so vsi sporazumi zaupni eh, do zelo pozne faze in ali ne bi bilo težko eh, predvideti, da bi eh, parlament podal svoje mnenje, če gre, sploh če gre za kaj novega, kot je naprimer ponarejanje, ne da bi poznal besedilo. Ne vem, ali sem morda kaj narobe razumel. Ne, ne, to je zelo dobro vprašanje. Morda lahko sama nekoliko razširim to vprašanje in ga zastavimo pravni službi. Seveda bi nas morali obvestiti, torej vse skupaj ne bi smelo biti zaupno. Trenutno sicer je tako, ampak to je bolj stvar neke tradicije in zato se zastavlja tudi splošno vprašanje, kaj bi moralo biti zaupno, zakaj obstaja neko splošno pravilo, da bi eh, kar vsa pogajanja morala biti zaupna. Mislim, da to sicer presega to razpravo, ampak bi morali razpravljati tudi o tem, gospod Busotil. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Specifično v zvezi z vprašanjem zaupnosti in eh, tem, da ima odbor opravka z zaupnimi dokumenti v času postopka, eh, Zanima me, kakšen je odziv pravne službe in uh, rad bi slišal komentar, ali naš trenutni pristop uh, do uporabe zaupnih dokumentov, ki so del pogajanj, uh, so ustrezni in ali je to ustrezno tudi z vidika pomembne in še večje vloge Evropskega parlamenta na tem področju. Uh, ravno tako pa me zanima, ali uh, bi nam pravna služba svetovala, da naši interni postopki za uh, uporabo um, zaupnih dokumentov, tole ali v odboru ali pa v neki tihi sobi, ali bi bilo to potrebno spremeniti. Eh, hvala še, gospa Henes. Ja, spraševala sem komisijo tudi o njihovem stališču do tega, da imajo agencije možnost sprejemanja mednarodnih sporozumov in nisem dobila odgovora. Dobro, potem bomo še enkrat dali besedo komisiji, preden damo besedo gospodu Pasosu. E, eh, vidim pa, da želi besedo še gospa Veržan, potem še gospod Albrecht. Ja, najlepša hvala. E, tudi sama bi se navezala na vprašanje zaupnosti. Lizbonska pogodba Evropskemu parlamentu daje večja pooblastila. In eh, če se ne motim, to pomeni, da Evropski parlament um, je enakovreden svetu in komisije, komisiji na določenih področjih. In zato mislim, da. Eh, bi bilo mogoče v kontekstu pogajanj eh, zaupnost um, izkoristiti proti parlamentu. Naj vam dam primer. Rečeno je bilo, da ne moremo izvedeti več o SWIFT-u zaradi zaupnosti. Ampak v mestnem času so vlade obvestile o tem svoje nacionalne parlamente. Vse tako se je zgodilo v Franciji in medtem ta dokument kroži tudi po internetu. In mislim, da je potrebno parlamentu izkazati določeno mero spoštovanja delovanja, sploh zdaj, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Ja, prav imate. In e, mislim, da je bil francoski parlament zelo srečen, e, da je dobil e, pogled v ta dokument, kajti nizozemski parlament sploh ni vedel, da pogajanja potekajo in sploh ni vedel, kaj je SWIFT. Ampak e, zaupnost dokumentov je ena zadeva. E, Eh, dostopnost dokumentov pa je nekaj drugega. Mi bi želeli, da bi dokumenti bili javni ne samo za parlament, ampak tudi za državljane. Eh, gospod Albrecht, najlepša hvala. Skratka pripomba, ker smo eh, pred časom gostili tudi gospoda Poletano z ameriške strani in sploh kar zadeva vprašanje zaupnosti v primeru Swifta, bila je izredno presenečena nad tem, da je svet od ZDA zahteval, da mora biti dokumenti tajni. In eh, rečeno je bilo, da z njihove strani ni nobenih težav s tem, da bi Evropski parlament dobil dostop do dokumentov. In eh, ne vem, vsi so se sklicovali na nasprotno stran, ko je prišlo do vprašanja dostopa do dokumentov in eh, parlamentu pač tega niso želeli dovoliti. In eh, mislim, da je to točka, ko bi morali kot parlament reči, da se ne moremo odločiti o takih predlogih, če jih ne poznamo. Konec koncev je to zakonodajni postopek in eh, vsaj parlament mora biti o tem obveščen. In pa Eh, kar zadeva sodbo ustavnega sodišča v Nemčiji, eh, je ta jasno pokazala, da morajo parlamenti imeti nadzor nad tem, kaj počne svet. Pa naj bodo to nacionalni parlamenti ali pa Evropski parlament. Nekdo mora imeti nadzor in eh, nizozemski parlament in tudi drugi parlamenti se sploh niso zavedali, da se karkoli dogaja. Podobno se dogaja z akto in tako dalje. In to je res resna težava. E to, o čemer govorite, kot nekakšen dogovor med uh, Evropsko unijo in ZDA, kar zadeva zaupnost dokumentov in uh, da eh, če prosiš Evropsko stran za dokumente, rečejo, da je Eh, dokument zaupan zaradi ameriške strani in obratno, ampak to se je zgodilo uh, s PNR in to smo dobili tudi črno na belem, da je obstajal tak dogovor. Uh, ampak načeloma so američani bistveno bolj odprti in od ameriške strani smo dobili veliko dokumentov, ki nam jih svet in komisija nista želela posredovati. In uh, zdaj pa bi predala besedo še. Um, komisiji in svetu, če so pristojni za vprašanje eh, posameznih agencij in prosim za odgovor na vprašanje gospe Henes. Najlepša hvala. Eh, poskušal sem odgovoriti na to vprašanje, ko sem rekel, da gre za zanimiv eh, predlog in torej, če imajo agencije to vrsten mandat, potem se moramo pogovarjati tudi o tem. Hvala. Eh, pravzaprav težko karkoli rečem, ker bo komisija tista, ki bo predstavljala predloge in eh, svet bo potem videl, kakšna so stališča. O tem še nismo razpravljali v svetu, zato eh, je danes preprosto prezgodaj, da bi lahko povedal, kakšno bo stališče sveta glede tega vprašanja v prihodnje. Najlepša hvala. Če želi še kdo kaj izpostaviti, mislim, da ne, bom prosila gospoda Pasosa, da zaključi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da ste pravzaprav zastavili štiri vrste vprašanj. Prvič, kar zadeva začasno uporabo, drugič, kar zadeva vlogo parlamenta po podpisu, tretjič, kar zadeva dogovor oziroma nedogovor s svetom v prvi fazi pogajanj eh, v zvezi z mandatom in četrtič. Kar je pravzaprav ključno vprašanje, je vprašanje zaupnosti, kar zadeva začasno uporabo. To je vprašanje, ki ga je zastavila gospa Henes. In sicer, kaj se zgodi z začasno uporabo, ali se ta zdaj ustavi, ker kot vemo, je pri večini še nekončanih eh, sporazumov prišlo do začasne uporabe. Eh, če pogledam seznam, no, ne za vse, sedem eh, sporazumov je bilo podpisanih in nezaključenih in sporazum PNR za Avstralijo se začasno uporablja. Protokol med Unijo in Švico in Lihtenštajnom. v zvezi s šengenskim akijem se tudi začasno uporablja. Potem je SWIFT se začasno uporablja in pa sporazum PNR z ZDA se tudi začasno uporablja. Ampak eh, to niso vsi, naprimer dogovor oziroma sporazum z Japonsko o vzajemni pravni pomoči se ne uporablja. Ampak eh, pravila so jasna um, pri začasni uporabi gre za to, da pač eh, države uporabljajo ta sporazum, ga izvajajo. In uh, ta uporaba se bo ustavila samo, če, uh, parlam, če bo parlament zaprošen za soglasje in ga parlament ne bo podelil. Torej, če se parlament ne strinja s podpisanim sporazumom. In v tem specifičnem primeru se mora začasna uporaba seveda ustaviti, ampak to je edini primer. Eh, potem, kar zdaj v vprašanju, ki ga je zastavil gospod Pusutil, v zvezi s tem, kakšna je vloga parlamenta, potem, ko je uh, sporazum podpisan. In mislim, da sem na to že odgovoril, ker ti eh, ni mogoče ponovno začeti eh, pogajan, ker so sporazumi že podpisani in ker eh, je že sprejet dogovor o besedilu. In edino, kar lahko rečete, je, da pač podate svoje soglasje ali pa ne. Torej, lahko rečete da ali ne. In to je politična odločitev, ki jo mora sprejeti parlament. Kot je povedal kolega s. Eh, komisije, gre za nekakšno giljotino in eh, to je pač politična zadeva. Parlament lahko eh, uporablja svoje pravice, kot jih želi, ampak eh, kolikor vem, naj, naj bi to bila bolj izjema, da se parlament ne bi strinjal s podpisanimi sporazumi in da ne bi podal svojega soglasja. In uh, zato sem razmišljal tudi o tem, da bi eh, pač v začetni fazi bilo dobro, eh, če bi prišlo do usklajevanja s eh, svetom. In to je tudi tisto, kar je pravzaprav spraševala eh, gospa Latfoyt. Eh, naj vam odgovorim bolj eh, o pravnem jeziku, kajti konec koncev sem pravnik in 218. Eh, člen je jasen. In uh, svet je tisti, ki um, da pooblastilo za začetek pogajanj, za uh, podpis sporazuma in za zaključek sporazuma. Uh, Torej, tukaj ne piše, da eh, za to potrebuje soglasje parlamenta ali da mora eh, po, po, po svetovanju s parlamentom eh, sprejeti to odločitev. Konec, in zato konec konca pravno gledano je to izključno v rokah eh, sveta, kar zadeva pogodbo. Ampak eh, eno so določila, drugo pa je to, kako se to praksi. Eh, in eh, gre tukaj predvsem za to, kako se izogniti. Eh, položaju, da na koncu postopka parlament bi bil tako nezadovoljen eh, s postopkom, da ne bi bil pripravljen sprejeti sporazuma. In mislim, da bi se temu morali izogniti že od samega začetka in zato pravim, da eh, nič ne ovira komisije pri tem, da bi eh, osnutek pogajalske direktive, takrat, ko jo posreduje svetu, poslala tudi v parlament. Eh, In tak postopek bi bil veliko bolj smiseln, kajti v tem primeru bi prišlo do nekega implicitnega dogovora med parlamentom in svetom glede tega, kakšen je mandat. Tu ne, gre, tu ne gre za sama pogajanja, ampak za pogajalski okvir. Kaj torej eh, komisija želi, da se zgodi v, v, v samem sporazumu? Uh, Kajti, kot eh, veste, je ta eh, pač vidik soglasja pravzaprav nek odraz soodločanja. In eh, če, torej v sami pogodbi tukaj neko soodločanje pravzaprav sploh ni predvideno, ampak kot pravim, nič ne ovira komisije, da bi eh, poslala direktivo tudi v parlament, torej da bi jasno obvestila, Eh, parlament o samih pogajanjih in na ta način tudi izvedela, katere so tiste točke, ki so za parlament izredno pomembne. Kot ste že omenili, gospa predsedujoča, v trenutnem okviru s komisijo že obstaja določilo, to je 19. odstavek okvira. Mm, tu je pravzaprav že povedano marsikaj, kaj ti tukaj piše, da komisija parlamentu posreduje uh, eh, osnotek pogajalske direktive in uh, to je nekako anticipira tisto, kar pravzaprav ni vključeno v Lizbonsko pogodbo. Uh, težava pa je v tem, da se to določilo načeloma ni uporabljajo tako, kot bi si parlament to želel. In, Eh, so, torej, svetujem tudi eh, odboroma INTA in odboru, z, in odboru za ribištvo in vem, da se tudi ta dva odbora, ki imata veliko pravka z mednarodnimi sporazumi, pritožujeta, da niste dovolj dobro obveščena, kljub temu, da obstaja ta dogovor s komisijo in svetom. In eh, očitno je, da pač so tukaj potrebne določene izboljšave. E, imamo torej jasno določilo v pogodbi, ki sem ga že omenil in tukaj piše, da bo Evropski parlament takoj in b, popolnoma obveščen o vseh fazah postopka. Torej, zelo jasne besede. E, komisija je torej stopila v določeno pravno zavezo, da bo parlament obveščala o pogajanjih, o sporazumih v vseh fazah. Naj potem zaključim še zadnjo točko, to je vprašanje zaupnosti in uh, v vašem odboru eh, se zelo zauzemate za preglednost in uh, vsi se strinjamo, da je to ena vaših največjih vrlin, ampak preglednost je nekaj in vsekakor ne pravim, da to ni vrednota je vsekakor to je vrednota, ampak vendarle je potrebno najti tudi nek način, kako ne spodkopati pogajanj, ki jih opravlja komisija. In zato pravim, da je potrebno priti do nekega dogovora s komisijo, ki bo temeljil na zaupanju. Da parlament ve in v številnih resolucijah je Eh, to jasno, da sprejemate, da je v določenih primerjih zaupnost potrebna. In uh, torej, ta odbor se tega zaveda in uh, gre samo za to, da je potrebno priti do nekega dogovora, tako da bosta parlament in komisija v nekem odnosu zaupanja in da bo komisija lahko posredovala zaupne informacije o zelo občutljivih vprašanjih v zvezi s pogajanji, ne da bi se morala bati, da, ti, da bo te informacije prišle v javnost že naslednji dan. In eh, v 14. prilogi poslovnika je predviden tudi, eh, je predvidena tudi ureditev za eh, dostop in uporabo zaupnih informacij. In eh, obstajajo določeni postopki, ki jih je potrebno uporabljati. Obstajajo različne ravni omejenega dostopa in tega vam ne bom bral. To je pod tretjo točko te priloge. In to je vsekakor podlaga za razprave, ampak eh, kot veste, bo potrebno pri novi komisiji eh, izpogajati nov eh, okvirni dogovor in to se pač vedno zgodi, ko dobimo novo komisijo in to je ena od tem, s katero se bo potrebno ukvarjati. Vendar pa to ne omogoča predsedniku vašega odbora, da bi eh, imel tudi nek neformalen dogovor s pristojnim komisarjem ali komisarko. Vem, da je nekaj podobnega se zgodilo v odboru za ribištvo, kjer je prišlo do uh, izmenjave um, pisem, izmenjave korespondence, podobno velja tudi za odbor INTA. In uh, tam so se stvari bistveno izboljšale, ker eh, je komisija sprejela uh, da uh, pač uh, je bila pripravljena priti na sestanke odbora za zaprtimi vrati in posredovati tudi določene bolj občutljive informacije. In uh, torej to je ena vrsta takega prač, praktičnega dogovora, kot sem jih imel v mislih. Najlepša hvala. Hvala, gospod Pasos, kar zadeva zaupnost. Ja, strinjam se, da je določena mera zaupnosti nujna za to, da zagotovimo zaupanje med institucijami. Hkrati pa je potrebna tudi določena mera preglednosti, zato da dobimo tudi zaupanje državljanom. Imam pa še e, eno vprašanje, ki je mislim, da je relevantno tudi za naslednjo razpravo. Kot ste zapisali tudi v svojem dokumentu, mora svet pravočasno zahtevati soglasje Evropskega parlamenta e, v zvezi z mednarodnimi sporazumi. Kaj kaj pomeni pravočasno, kakšno je uh, ustrezno časovno obdobje. Tukaj ni nobenega formalnega roka in če uh, pogledamo PNR in zadnja verzija se tukaj uporablja že dve leti in pol in eh, ali lahko torej ta začasna uporaba traja kar v nedogled ali obstaja kakšna točka, kjer se to zaključi. In uh, to je pravzaprav nekakšna, uh, nekakšen uvod v naslednjo razpravo. Uh, In uh, seveda nas zelo zanima, v kakšnem trenutku lahko pričakujemo pismo sveta, uh, ki nas, uh, bo zaprosil, ko, ko nas bo svet zaprosil za soglasje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da gre za pomembno vprašanje. Mm, in ko pravimo pravočasno, uh, sem uh, za nalaž pravzaprav up, namenno uporabil uh, ta izraz, kajti nobenega časovnega obdobja, nobenega roka ni v sami pogodbi, ampak jasno je, da pa vsa poveljavo Lizbonske pogodbe uh, je svet pravno zavezan, da zaprosi za soglasje Evropskega parlamenta. Taka je njihova pravna obveza in če si pač k nečemu pravno obvezan, moraš to upoštevati in to uresničiti. In to pomeni, kot pravite, e, torej, pomemben argument je, da se določeni te sporazumi že izvajajo in zato bi bilo nespremljivo, da bi moral parlament še leto dni čakati. Eh, na, eh, zaprosilo za soglasje. Eh, eno leto sem rekel čisto tako, ampak mislim, da bi kar najhitreje, torej čim prej, svet moral zaprositi za soglasje Evropskega parlamenta. Sveda je komisija tista, ki mora pripraviti osnutek sklepa o, o, o dokončanju oziroma zaključku sporazuma, vse tako je po novi pogodbi. In, um, um, v tem trenutku je seveda potrebno se vprašati tudi, ali je komisija to sposobna tako hitro, eh, torej res hitro narediti eh, v trenutnih okoliščinah, kajti eh, komisija, kot veste, trenutno samo opravlja tekoče posle. Uh, vendar pa mislim, da to pravzaprav ni relevantno vprašanje tukaj, kaj ti pogajanja so zaključena in eh, komisija mora samo pripraviti sklep o zaključku sporazuma in eh, glede na to, da gre samo za izvajanje nečesa, kar že obstaja, mislim, da to ni nova politična pobuda eh, in mislim, da to ni nekaj česar komisija v trenutnih okoliščinah ne bi mogla narediti. Najlepša hvala. E, mislim, da je bilo to zelo korisno tudi v luči naše naslednje razprave in upam, da lahko ostanete z nami in da boste morda lahko tudi odgovorili na kakšna vprašanja, ki bodo išla iz razprave. Zdaj pa pozdravljam gospoda Jonathana Fola v imenu komisije in gospoda Henigena v imenu švedskega predsedstva, ki sta se mi pridružila na odru. In uh, mislim, da je dobro, da oba podata uh, kratek uvod. Uh, V začetku smo imeli na dnevnem redu samo sporazum SWIFT, enako pa velja seveda tudi za eh, sporazum PNR. In če želite dodati še kaj v, v zvezi z akto, eh, ni potrebe, da bi se zadrževali, torej kar izvolite. In, eh, morda lahko tudi kaj dodate v zvezi z zadnjim vprašanjem, torej kdaj lahko pričakujemo zaprosilo za soglasje, vsaj kar zadeva SWIFT in PNR. Torej, dajem najprej besedo gospodu Folu. Hvala. <clears throat> Hvala lepa. Dobro jutro in veselo Lizbono vsem. Sedaj smo v drugem dnevu zato še nimamo vseh odgovorov na vsa vprašanja. Smo pa veseli, da sedaj sploh imamo vprašanja, na katera lahko odgovorimo in da parlament in svet sedaj morata sodelovati, zato da vdahne ta življenje in pomen našim pogodbam. Komisija je seveda zavezana k tesnemu sodelovanju z parlamentom, zato da bi skupaj oblikovali pravosodje in notranjo politiko in tudi področje PNZ, ki smo mu vsi zavezani. To vključuje tudi veliko notranjih, pa tudi mednarodnih dejavnosti. Torej, to je drugi dan Lizbone je pa še posebej občutljiv čas za komisijo, kajti komisija, kako je povedal naš kolega iz pravne službe parlamenta, sedaj opravlja samo tekoče zadeve. Kmalo boste slišali dva kandidata za komisarja za pravosodje in notranje zadeve in komisija mora biti sedaj previdna. In tudi civilni uslužbenci moramo biti previdni in ne smemo prejudicirati, kaj bo komisija sedaj počela in moja dva nova komisarja bosta, oziroma kaj bi ta dva komisarja želela povedati in k čemu se bosta zavezala. To seveda želim povedati, nismo pa v vakumu in nismo naivni. Stvari tečejo, programe tečejo, svet je pred nekaj dnevi sprejel pomembne odločitve in sicer na zadnji dan veljavnosti pogodbe iz Nice, posledice tega pa so nekaj, o čemer bomo danes razpravljali. Komisija je danes popovdan, oziroma včeraj popovdan, sprejela sporočilo Omnibus, ki podrobno opisuje vse različne akte, ki še ostajajo oziroma bodo postali brez, so postali brezpredmetni v ponedeljek zvečer. In vam bomo predstavili, kaj bo komisija predložila v obliki novih predlogov v ustreznem času, zato da ponovno oživimo ali spremenimo predloge, ki še niso bili sklenjeni, ko je pogodba iz Nice izginila. In to bomo parlamentu sporočili na običajen način. Večino nesklenjenih predlogov oziroma nesprejetih predlogov bodo nadomestili novi. Opravičujem se za zato, ker uporabljam takšne nejasne besede, ampak dober vzrok je za to, kajti preden komisija začne ponovno delati in zato ste odvisni vi, do takrat ne vemo, kdaj se bomo rešili tega stanja, ko upravljamo samo takoče zadeve in kdaj bomo lahko dejansko začeli izvajati nova politična priporočila. Upamo, da se bo to zgodilo kmalo v novem letu. Vseeno pa smo zelo zaposleni v službah komisije in na ravni služb. Se pripravljamo, da bi komisarjem na njihovih ustreznih področjih pomagali čim prej pripraviti ustrezne predloge, naprimer predloge v zvezi z postopkovnimi pravicami v kazenskih zadevah ali boju proti trgovanju z ljudmi in izkoriščanju otrok. to so naše prednostne naloge in mislim, da bodo še vedno ostale prednostne naloge. To bomo storili in preden sklenem, želim povzeti še prejšnjo razpravo, ki sem ji imel priložnost biti priča. Seveda, svetu bomo podali predloge, da svet prosi za vaše soglasje v zvezi z mednarodnimi sporazumi. To bomo storili čim prej in to je še enkrat odvisno od tega, kdaj bo dejansko na mesto nova komisija. To je pa odvisno tudi od praktičnih zadev, naprimer od prevoda, besedila in tako naprej. Ampak nobenega razloga nimamo za to, da bi zavlačevali. Želimo se, da bi se ti sporazumi čim prej začeli izvajati in da bi se začeli izvajati z demokratičnim soglasjem tega parlamenta. Zato bomo delo na tem začeli upravljati zelo kmalo, tako da boste lahko sami podali svoj demokratični prispevek k temu datumu, pa žal ne morem podati, kajti to je nemogoče, ampak pripričani ste lahko, da komisija nima nobene želje da bi zavlačevala na tem področju. Kar zadeva sporazum SWIFT. Ta bo veljal tako ali tako samo 9 mesecev. Zato se bomo kmalo vrnili k svetu s, pro, s predlogom za mandat, da bi izpogajali nov dokončni sporozum in parlament bo v okviru Lizbonske pogodbe na običajen način sodeloval v tem postopku pravna služba je nas je opomnila, kakšna je obeseditev Lizbonske pogodbe v zvezi s tem in kakšne so omejitve tovrstnih mednarodnih pogajanj. Zato upam, da bomo brez kakršnekoli kontroverznosti skupaj ugotovili, kaj to pomeni in da bomo zgodaj imeli priložnost, da prebijemo let v tem čudovitem novem svetu, v katerem smo sedaj. Hvala. Zdaj pa prosim gospoda Hengerja, sveta, da nas razsvetli o našem prihodnem sodelovanju in še posebej, kdaj lahko po vašem mnenju pričakujemo zahteve za soglasje. Mislim, da je to vprašanje tudi za vaju. Ali nas boste začeli izvajati o pogajanjih v zvezi z aktom? Veseda je vaša. Hvala lepa. Dragi poslanci. Najprej želim povedati, kar zadeva dosje SWIFT. To je, bil, to je zelo zanimiv dosje in svet zelo ceni in predsedstvo zelo ceni sodelovanje odbora Libe, še posebej kar zadeva izmenjavo informacij. Večkrat smo že bili v tem odboru in od vas smo slišali veliko dobrih vprašanj. V celotnem postopku pogajanj, ki so se začela julija in smo jih sklenili konec novembra. Lahko sem relativno kratek. Ne želim ponavljati teh stvari, ki jih je povedal Jonathan Fall z komisije. Sedaj smo v prvem dnevu Lizbonske pogodbe. Zato je nekoliko zgodaj, da bi podrobno odgovarjali na vprašanje o tem, kdaj se bo to zgodilo. Povem pa vam lahko, da predsedstvo nima nobenega namena zavlačevati s prenosom začasnega dogovora k parlamentu, zato da bi pridobili soglasje. Način mora biti še dokončno oblikovan, ampak povem vam lahko, da bo naslednji teden v okviru odbora člena, 36. člena na svetu srečanje in tam se bomo pogovarjali o tem besedilu. Prav tako želim potrditi to, kar je povedal Jonathan Fall. Namreč. Previdno je treba govoriti o tem, kdaj bo ta sporazum prenešen parlamentu, ampak prav gotovo bo to takoj, ko bo možno. Gospod predsedujoča, vprašali ste me tudi o akti in o pogajanjih v zvezi s tem. Prej sem že odgovoril, da sedaj še ne moremo govoriti o tem, oziroma vsaj jaz ne morem podrobno govoriti o pogajanjih akta. Vendar si predsedstvo želi, da bi se vrnili k tej zadevi. In koliko razumem, je ena možnost za to 7. decembr naslednji teden. Dobro, sedaj bom končal in pripravljen sem seveda odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala. Hvala. Da, že vidim številne roke. Ampak samo ena pojasnitev. Rekli ste, da bo svet naslednji teden razpravljal o načinu prenosa zadev k eh, Evropskemu parlamentu, ali to zadeva SWIFT in PNR. Da, to zagotovo velja za sporazum SWIFT. in v tem kontekstu bomo verjetno razpravljali tudi o sporozumu PNR, ampak zaenkrat to velja za sporozum SIFT. Okay, Dobro, ampak predvidevam, da boste enako storili za PNR. No, priporočam vam, da to storite. Poskušala sem si zabeležiti vse, ki so zaprosili za besedo. Prvi je gospod Alvaro. Hvala lepa. Hvala. Predstavnikom komisije in sveta, da so tu, kar zadeva vprašanja. Če sem kratek, kolikor razumem, nas bodo prosili za soglasje. Ampak rešeno pa še ni, kdo nas bo prosil za soglasje. Svet ali komisija? A, svet. Dobro. Kajti tudi v zvezi s časovnico. Mislim, da to ne bi smelo biti pretežko, kolikor razumem člen 218. 6. Potem tam piše, da se svet in parlament lahko dogovorita o časovnici za soglasje. Torej, instituciji bi se morali dogovoriti o določeni časovnici, v okviru katere bomo dobili dokument za soglasje. Eden od teh problemov je torej nekoliko nepomemben. Ampak v primeru, da parlament zavrne sporazum, kako bi tekla nova pogajanja? Ali bi tukaj šlo za soodločanje, da bi parlament sodeloval, ali bo to tako kot pri mednarodnih sporazumih, da se komisija pogaja naprimer se združenimi državami, potem pa parlament zaprosijo za soglasje. Kaj ti v nasprotju z odborom za ribištvo? tu to ni tako pogosto. Sedaj pa kar zadeva vprašanje akta. Zanima me, kakšno je pravno stanje. Mi lahko svet ali komisija potrdita to. Slišali smo govorice, kajti nihče še ni videl izvirnega sporazuma, ampak govorice pravijo, da obstaja namen, da bi na globalni ravni uvedli nek sistem treh možnosti. In to je nekoliko nenavadno, kaj te parlament je to že štirikrat zavrnil tudi v svežnju v telekomunikacijah, smo to izbrisali. Bi bilo to združljivo in ali bi bilo to združljivo z upravnim redom skupnosti, če bi Evropska unija to vključila v sporazum, to bi veljalo tudi za nas in uveljavljeno bi bilo nekaj, kar je v nasprotju z našimi zakoni. Zanima me z pravnega vidika, kako bi to delovalo. Hvala. Imam še nekaj imen na seznamu, ampak nekaj še nisem videl. Sipo, Henis, Busutil, Albrecht. Še kdo? Lutford. Potem pa gospod Brons. Dobro. Prosim vas, da niste daljši od treh minut, zato da lahko ostanemo v okviru dnevnega reda. Najlepša hvala, rada bi začela z vprašanjem, ki ga je že omenil gospod Alvaro in to je, da bo svet obveščal parlament glede Swifta, vendar pa sem razumela, da bo komisija torej priporočila svetu, da to stori. Torej, bo svet to avtomatično storil ali potrebujemo uradno prošnjo komisije? Bo to storila stara komisija ali nova komisija? To me zelo zanima, glede na to, v katerem času se nahajamo. Danes zjutraj smo že načeli razpravo o SWIFT-u. Ne bi se rada spuščala v vsebino, ampak bi rada izrazila torej, pomisleke o tem, da bi Evropski parlament imel samo pravico za privolitev ali ne, torej, da imamo možnost tako rekoč te tako imenovane giljotine. To se mi zdi zelo neprijazno, torej, lahko pa bi to preprečili, kajti že dolgo časa vemo, da bo Lizbonska pogodba stopila v veljavo, torej z nekoliko dobre volje bi lahko to zopet omenjam, torej po sodelovanju med vsemi. Z nekaj dobre volje bi lahko bolj intenzivno k temu odeležili parlament in lahko bi se izognili temu, da bi to, ta sporazum podpisali samo nekaj ur, preden Lizbonska pogodba stopi v veljavo. V tem primeru Evropski parlament ne bi eh, lahko samo privolil ali ne, ampak bi lahko zastavili konkretna vprašanja. V preteklosti smo se tudi že pogovarjali o tajnih pogajanjih, torej da vsebini nismo ničesar zvedeli, zato bi rada kaj več zvedela o vsebini, dobro bi bilo, če bi to potekalo malce drugače in resnično upam, da bo v prihodnosti to res potekalo drugače. Hvala, gospod Henes. Hvala lepa. Ne gre toliko o postopku in soglasju, ampak bolj o vsebini sporazuma SWIFT. Vesela bi bila, če bi mi Jonathan Fall lahko povedal kaj več o recipročnosti, kaj te poskušala sem razumeti načelo recipročnosti, ampak mislim, da je to farsa. Sloh, če preberete besedilo, ki ga je sprejel svet, končno damo oblastem iz druženih držav dostop do podatkov. Službe iz ZDA prosimo, da nam podajo pod, neke sledi na podlagi podatkov. In kakor sem povedala že v prejšnjih razpravah, sami nimamo svojega TFTP-ja in dokler tega nimamo, potem po mojem načelu recipročnosti ne obstaja. To so potrdili nekateri člani sveta in nekoliko živčna postanem s tem ko moram govoriti, da imamo načelo recipročnosti, ki ga v resnici nimamo. Tudi kar zadeva ulogo pristojnega organa, ne vem točno, zakaj tukaj gre. V svoji resoluciji, smo, ki smo jo sprejeli septembra, smo jasno povedali, da ali bomo imeli pristojni organ, sodni organ ali kaj drugega. Kakšne so pristojnosti tega organa? Morda je to neumno vprašanje, ampak V osnutku sporazuma je bilo navedeno, da če ponudnik ne more identificirati podatkov, potem bodo vsi relevantni podatki preneseni pristojnemu organu. Mi lahko tukaj pomagate. Hvala. Hvala, gospod Busutil. Yes, thank you, madam chair. Uh, Hvala, gospod predsedujoča. naj najprej omenim izjavo predsedstva, ki zelo ceni tesno sodelovanje parlamenta. Ampak povedati moram, da sam ne cenim dejstva, kako je predsedstvo ravnalo s to zadevo, ko so prejšnji ponedeljek sprejeli odločitev. Tukaj omenjam pismo predsedniku Evropskega parlamenta. Prejšnji teden je bilo poslano in tam je predsednik prosil svet, da to točko zbriše z dnevnega reda sveta ministrov ta teden. To smo prosili, kajti vsi smo vedeli, da bo nova pogodba začela veljati in zato smo želeli pozitiven odgovor sveta samo zato, da bi za svet nova pogodba dejansko lahko predstavljala politično spremembo in tudi novo obliko sodelovanja, ki bi ga lahko pričakovali med institucijami. Ampak odgovor, ki ga je gospod Buzek prejel dva dni kasneje, je bila gladka zavrnitev njegove prošnje. Zato želim, da mi nekoliko bolj jasno pojasnite stališče sveta v zvezi s tem. Mislim tudi, da bi to vprašanje morali obravnavati na višji ravni kot na ravni tega odbora, kaj ti to sedaj je postala medinstitucionalna zadeva, kaj ti predsednik naše institucije poda prošnjo, svet pa jo gladko zavrne isti dan, ko naj bi nova pogodba začela veljati. Celo samo nekaj ur, preden je nova pogodba začela veljati, svet popolnoma ignorira parlament. In sedaj pa pridete sen in pravite, tako je to. Ali spremete ali ne. Kaj naj tu storimo? Ali je to znak, kaj se bo dogajalo v prihodnosti? Potem bo parlament seveda moral nositi svojo odgovornost in izkoristiti pristojnosti, ki jih ima v okviru pogodbe. In to bo prav gotovo storil. Mislim, da je to vprašanje samo po sebi. Sploh ni ma zveze z vsebino sporazuma. Temu se bom vrnil kasneje, ampak to je vprašanje, ki postavlja resna vprašanja v zvezi z medinstitucionalnim sodelovanjem, zato resnično prosim, da mi to pojasnite. Ampak kar zadeva vsebino. Tukaj želim še enkrat prositi za pomoč pravno službo. Še so tukaj, odlično. First of all, I, I... Kar zadeva vsebino sporazuma. Zanima me, do kolikšne mere so bile upoštevane, upoštevani pomisliki Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Mislim, da bi Evropski parlament moral to zelo podrobno analizirati, preden seveda se soočimo z vprašanjem, ali bomo rekli da ali ne. Mislim, da moramo upoštevati to, ali so bili naši pomisliki ustrezno upoštevani. Sedaj pa za pravno službo imamo vprašanje. Zanima me, kaj se zgodi, če rečemo ne? Kaj bo odziv sveta v zvezi z določbami, z uporabo začasnega sporazuma in kakšno zaščito bodo imeli državljani, če bi začasna uporaba nehala veljati? To me zanima še posebej v primeru, da moramo reči ne, kaj ti moramo vedeti, kakšne bodo posledice, kakšne koli možnosti, ki jo lahko sprememo. V zvezi s tem pa želimo vprašati tudi, ali bi belgijski sporazum na nek način veljal in kako bi to vplivalo na vse evropske državljane, še posebej v zvezi s transakcijami SWIFT. In na koncu želim vedeti še naslednje v odsotnosti vsakršnega sporazuma, vključno z začasnim sporazumom, kakšno mero zaščite bi državljani imeli v zvezi s tem vprašanjem transakcij SWIFT. Hvala. Hvala, gospod Busetil. Pravite, da smo mi institucija z giljotino, kakor pravite, potem nas svet ne bi smel delati žučne s takšnimi odgovori svetu. Albrecht, prosim. Say, uh, so, to, to say nice way. Na lep način moram povedati, da nisem posebej navdušen nad tem, kako svet in komisija obravnavata vprašanje SWIFT-a in tudi na drugih področjih. Tudi sam sem razburjen na tem, kar se je zgodilo v ponedeljek. Tudi na drugih področjih, naprimer Europol. Imeli smo štiri odločitve parlamenta, kajti več kot 90 odstotkov je to potrdilo, več skupin v parlamentu in nihče nam ni povedal, kaj to pomeni. Svet je to sprejel, mi pa smo to zavrnili in to je bilo samo nekaj ur pred Lizbono. Mislim, da to ni način za ravnanje s sodelovanjem s parlamentom tudi kar zadeva zaupanje na področju zaupnosti, moram povedati, da če ni zaupanja v delo parlamenta in če nimamo preglednosti, potem tudi sam ne morem zaupati svetu in pogajanjem, pogajanjem ki jih izpogaja komisija. To je za nas velik problem, kajti Oblikovati moramo ozračje zaupanja in določene postopke, v katerih lahko rečemo, dobro, v tem okviru kot parlament dajemo mandat za pogajanja. V primeru akte mislim, da tako demokracija ne deluje v takšni tajnosti in v takšnem tajnem zakonodajnem postopku. Mislim, sedaj vemo, da akta obstaja in svet je tukaj, da bi o tem govoril, ampak to ni pravi način. Moramo biti vključeni vse skupaj in Lizbonska pogodba pravi, da moramo biti vključeni na vseh stopnjah postopka. In v primeru Swifta mislim, da obstaja več delov sporazuma, naprimer priloge, kaj je v prilogah, ne vem. O podatkih SWIFT-FIN, ali so vključeni ali ne. Evropski podatki o večjih količinah denarja in tako naprej, ne vem. Več stvari je v tej novi uredbi in dokler je tako, potem mislim, da bi parlament to moral zavrniti. Hvala, gospod Bronc. Hvala, gospod predsedujoča. Mikrofon, prosim. I thought I'd put it on. Se upravičujem. Ne želim se preveč vračati v prejšnje razprave, ampak želim sem slišati mnenje komisije in sveta v zvezi s tem. V zvezi z vprašanjem zaupnosti in preglednosti. Tukaj imam predlog, upam, da ni naiven. Mislim, da bi lahko dosegli kompromis. Namreč, izvirno besedilo bi parlament dobil, ampak vsebina vseh naslednjih pogajanj pa bi morala ostati tajna, tako bi pogajanja ostala na ustrezni ravni, ampak parlament bi vsaj vedel, kaj je vsebina. Drugo vprašanje, vprašanje, ki ste ga postavili vi za pravno službo, je bilo o prihodnosti opt-outov za Združeno kraljestvo Dansko in Češko v zvezi z listino temeljnih pravic. Če smo pravno službo prav slišali, mislim, da je rekel, da ne moramo komentirati v zvezi s tem. Zanima me, ali bi predstavnik komisije in švedskega predsedstva lahko kaj povedal o tem. Hvala. Hvala, gospod Brons, gospa Veržan. Hvala, gospa predsedujoča. Začeti želim z postopkovnim vprašanjem. Lizbonska pogodba je začela veljati, več v tem parlamentu nas je, ki smo se borili proti Lizbonski pogodbi. Zanima pa me, kako dolgo se bomo še tako zmagoslavno obnašali. Veliko poslancev in nacionalnih poslancev je zavrnilo pogodbo. Ampak enako velja za javno mnenje mislim, da je takšno zmagoslavno vedenje v nasprotju s tem, kar vi branite. Bila sem v svoji državi in mislim, da civilni službenci ne bi smeli izražiti svojega mnenja v zvezi s tem. Mislim, da ne bi smeli čestitati in zagovarjati nekega stališča. V moji skupini smo že naveličeni, takšnega vedenja in zanima me, kako dolgo bomo še morali to prenašati. Sedaj pa moja tema. Veliko vas je zagovarjalo Lizbonsko pogodbo, še posebej, ker naj bi ukrepila vlogo parlamenta. Zadovoljna sem s tem, kajti temu nisem nikoli nasprotovala. Ampak, glede na to, kako so se stvari začele, to ne kaže dobrih znakov za prihodnost. Sem prepričana demokratka in mislim, da je ta troglava pošast, če lahko tako rečem. Mislim, da bi morali biti še bolj demokratični, če želimo ponovno zbuditi zaupanje naših državljanov v evropske institucije. Sedaj pa kar zadeva SWIFT. Glavni razlog, zakaj parlament zahteva odgovore in mislim, da smo tukaj v soglasju, je naslednji. Skrbimo za zaščito državljanov. Pomisleki, ki smo jih imeli, so upoštevali neenake možnosti, ki so jih naši državljani imeli, glede na to, ali so v Evropi ali v ZDA. Kar zadeva evropski TFTP, mislim, da to ne zaščiti evropskih državljanov dovolj. Mislim, da bi morali upoštevati temeljne pravice državljanov, zato da bi končno povezali varnost z civilnimi svoboščinami, kajti tega trenutno ne moremo zagotoviti. Želim pa povedati, da se v celoti strinjam s tem, kar je povedal gospod Busutil in kar je povedal gospod Albrecht. Obžalujemo to, kar je prejšnji ponedeljek storil svet v zvezi z Swiftom in z Europolom. Prosili smo za znak ampak svet ga je gladko zavrnil. In še zadnja stvar, kar zadeva zaupnost. Mislim, da bolj kot poskušamo določene stvari ohraniti tajne, bolj se sprašujemo, kaj skrivajo pred nami in bolj se prepuščamo teorijam zarote mislim, da se ne bi smeli temu pustiti. Hvala. Mislim, da tukaj mislim, da govorim v imenu vseh. Ne gre za občutek zmagoslavja, ampak vsi se strinjamo, da je to korak naprej za preglednost, demokracijo in za vpliv državljanov, zato ker je začela veljati lezbonska pogodba. O drugih koristih lahko še razpravljamo, ampak v tem odboru mislim, da smo v prej preteklih mesecih videli, kako nujno je bilo, da se premaknemo na naslednjo raven in mislim, da to vsi pozdravljamo, vem pa, da tudi vi. Gospod Vos, prosim. Hvala lepa. Vidim, da oba predstavnika drugih inštitucij ne zgledata preveč zmagoslavna. In zdi se mi nedopustno, da 30. novembra še nismo vedeli, da 1. decembra Lizbonska pogodba stopi veljavo. Zato me veseli, da danes živejo, da gre za drugi dan Lizbonske pogodbe. Mogoče je naša krivda, da jih nismo da jim nismo sporočili, da je stopila v veljavo 1. decembra. Mogoče je bilo vse mm, čisto na hitro storjeno, zaradi tega, ker še nismo vedeli, če bo Češka ratificirala ali ne. Zato se mi zdi čudno, da so v zadnjih urah podpisali še sporozume, vendar pa bi si želel, da inštitucije vejo, da imamo sedaj drugačno situacijo, zato prosim, da to pozabljivost, ki zadeva tudi naš parlament, da to pozabljivost torej um, popravijo in da nas naslednjič ne bodo več pozabili. Mogoče bi lahko podpisali tudi medinstitucionalni sporazum o medsebojnem obveščanju o razvoju določenih zadev v Evropski uniji. Rad bi pa ločil od te bolj čustvene plati tega vprašanja, vsebinsko vprašanje gre za sporazum in za privolitev Evropskega parlamenta. Torej, ta postopek je eno, imamo pa vprašanje, kakšna je posledica, če mi zavrnemo določen sporazum in kot sam razumem to, se mi zdi, da je v nekaterih primerjih zavrnitev boljša kot sporazum, za katerega sploh ne vemo še, kakšna je, kakšna je vsebina. Zanima me, kakšna je pravna situacija glede tega, še posebej, kar zadeva državljane. In še drugo vprašanje mogoče bi lahko imeli v Evropi poseben program TFTP. Mogoče se zdi, da ni tako zelo bistveno, da se sploh ukvarjamo s tem vprašanjem. In pa tudi, da se nam sporoči o podatkih, ki se pošiljajo ameriškim oblastem v obravnavo. Hvala lepa. Mislim, da če bomo zavrnili sporozum o SWIFT-u, potem eh, sporozuma ne bo, ker potem nimamo pravne podlage za prenos podatkov. To je pač zelo enostavno. Gospod Tavareš, najlepša hvala. Začel bom s postopkovnim vprašanjem, ki vsebuje vsebinsko vprašanje, ki vsebuje politično vprašanje. Že devet mesecev poslušamo o tem in zdi se, da gre za eno najpomembnejših vprašanj sveta in komisije. Gre za začasni sporazum in po devetih mesecih bomo začeli znova kaj se zgodi s podatki, ki se jih zbere v teh devetih mesecih. V sporazumu piše, da je treba te podatke hraniti pet let, torej da jih je treba šifrirati in pa da morajo biti anonimni oblasti. Potem, po, naprimer, na terorističnem napadu morajo zbrati te podatke. Ih bomo potem hranili pet let mogoče ne tvegamo tega, da bi zbirali naše podatke do takrat, ko bomo imeli naprimer Saro Pejlin kot predsednico v ZDA. Lažje je za inštitucije in tudi ceneje, da hranijo podatke, kolikor časa je pač treba. To je lažje, kot da jih zbiramo, prebiramo in potem brišemo. Torej, to vprašanje glede postopka vsebuje vsebinsko vprašanje. Smo pripravljeni, da zaupamo oblastem te podatke za pet let. Praktično vprašanje pa je, da ne bomo začeli znova, če bomo čez eno leto imeli ta sporozum ali čez devet mesecev. kaj te inštitucije že imajo določeno prakso, navajeni so na to prakso, lažje je ohraniti to prakso, kot jo zopet spreminjati čez devet let. Imeli bomo sporazum, ki bo služil za podlago naslednjemu sporazumu. Ponovno se bomo pogajali z ameriško administracijo na podlagi dogovora, ki že obstaja. Glede na to, da sem optimist, se mi zdi, da če bomo dobili nov dogovor, potem nam ne bo uspelo spremeniti ničesar okrog tega sporazuma. Kar me v resnici moti je, Torej, ni to, da bi mi opozarjali druge stranke, da se pogajamo v duhu Lizbone, čeprav Lizbonska pogodba takrat še ni bila eh, v veljavi. Na to že dolgo opozarjamo, zato ne sme biti nobeno presenečenje, da ima parlament sedaj v rokah giljotino in da lahko to uporabi ne samo zaradi praktičnih vprašanj, ampak tudi zaradi postopkovnega in političnega vidika. Janin je že omenila vzajemnost strani američanov vedno vemo, da ko se pogajamo o sporazumu z ZDA, potem tvegamo, da bo kongres to zavrnil. To je treba upoštevati, ko se pogajamo z ZDA. Mogoče je sedaj pravi trenutek, da to upoštevamo, ko se bomo pogajali tudi strani Evropske unije najlepša hvala. Čeprav veliko govorimo o giljotini, smo odpravili smrtno kazen v Evropski uniji. Verjetno je to zelo pomirujoče za komisijo in za svet. Gospod Alvaro je prosil za besedo, malce zamujami, zamujamo, kar niti ni tako slabo, ker je razprava zelo pomembna. Upam, da se lahko omejite na vprašanje, nobenih pripom, samo vprašanje, eno minuto. ne bom govoril, zelo podajo pripomp. Imam naivno vprašanje, mogoče, ko bomo dajali privolitev, bomo dobili celoten dokument, obstaja namreč tajni dokumenti, predajne priloge v zvezi s Swiftom, bomo dobili tudi tajne dokumente kaj te lahko se odločamo samo na podlagi celotnega svežnja, ne pa na podlagi delov tega dogovora oziroma sporozuma, gospa Sipol. Najlepša hvala, čisto na kratko. Preden zastavim vprašanje, mislim, da moramo zaključiti razpravo v Evropskem parlamentu o varnosti za naše državljane, ne samo ko gre za free, SWIFT, mislim, da moramo postaviti prioritete. Se lahko umite na vprašanje, pravi predsedujoča, sedaj pa vprašanje. Vedno govorimo o tem, kaj se bo zgodilo, če bo parlament zavrnil sporozum. Je kdo iz pravne službe preveril to, da ko gre za boj proti terorizmu, če imamo dogovore, sporazume, ki bodo enako zavarovani in da če obstajajo priloge, ki nam niso priloženi, če bomo resnično dobili sporazum, ki ne bo nanomesli strani američanov. To so vprašanja, imeli smo, imamo veliko vprašanj, izvolite, kdo želi odgovoriti. Vi, gospod Henger. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo eh, veliko dobrih vprašanj imamo. Skušal bom odgovoriti na čim več teh vprašanj. Upam, da me bo komisija dopolnila, če bom kaj pozabil ali spustil. Najprej bi rad dejal, tako sem saj razumel predstavnika pravne službe. Parlament ne bo imel nobene, dro, nobenega drugačnega vpliva na sporazum, če bi bil ta podpisan 30. novembra ali 1. decembra. V vsakem primeru bo parlament dal ali pa ne dal privolitve. vsa pisma, ki so bila poslana Evropskemu parlamentu in tukaj še posebej mislim na pismo, ki ga je poslal gospod Buzek mojemu predsedniku vlade in pa mislim na odgovor švedskega predsedstva. V tem pismu smo povdarili pravno situacijo. zato vsaj po mnenju predsedstva ni prišlo do eh, kratenja pristojnosti Evropskega parlamenta. Tudi ko gre za dolgoročne sporazume, mora parlament dati privolitev. Pismo mojega predsednika vlade strani predsedstva Evropskemu parlamentu Irano tako povdarja vrednost in pomembnost tega programa. To se odraža tudi v dejstvu, da je svet soglasno sprejel mandat, da je bil sporazum soglasno sprejet v svetu. Kot veste, imamo sedaj drugačen režim sprejemanja odločitev. Vas lahko prekinim soglasno, mar to pokriva tiste štiri države, ki so se vzdržale? Torej, soglasje z pravnega vidika pomeni, da so bili glasovi za ali pa vzdržani. Glede vsebine. TFTP poteka že od leta 2001. mogoče se ponavljam, da se mogoče sem vam to že povedal v tem odboru. Vendar pa ta program TFTP poteka že od leta 2001. Glede obsega področja ni nobene razlike, nobene spremembe o podatkih, o obsegu podatkov. Omenili ste podatke SEPA, teh teh podatkov nikoli nismo vključevali v ta sporazum. Upam tudi in mislim, da bodo ti podatki izključeni iz prihodnjih sporazumov. Nisem strokovnjak za bančne transakcije, vendar pa ste omenili sporočila FIN. To je bilo vedno pokrito s tem začasnim sporazumom. in verjetno bo tako ostalo tudi v prihodnosti. V zvezi z zaščito podatkov. Tukaj smo dobili nekaj izboljšav glede varovalk, glede mehanizmov za pritožbe in glede vzajemnosti. Mogoče bi se švedsko predsedstvo moralo pogajati bolje, mogoče nismo dosegli dovolj vzajemnosti ali varovalk želim biti skromen, vendar pa se mi zdi, da smo dosegli izboljšavo v primerjavi s prejšnjo situacijo. Zato se tudi strinjam s tistimi, ki pravijo, da je ta sporozum izboljšal situacijo za naše državljane, kar je vedno bil tudi naš cilj. In še vprašanje glede EU-TFTP-ja. Mislim, da do tega ne bo prišlo. Komisija je dejala, da to ni v načrtu. Slišal pa sem mnenja iz Evropskega parlamenta, da bi morali imeti EU-TFTP. Zdi se mi to seveda zelo zanimiva ideja, kar je treba še preučiti strani komisije Sveta in parlamenta. Glede zaupnosti podatkov in glede zaupanja. ponavljam samo to, kar smo že dejali. Tajni dokumenti bodo poslani tudi parlamentu. In to je seveda tudi vprašanje zaupanja glede dokumenta akta. Gospod Alvaro, vi ste dejali, da nihče še ni videl tega besedila. To je zelo zaskrbljujoče. Sam osebno ne morem odgovoriti na to vprašanje. Pogajalci na tem področju bodo verjetno. Bolj previdni, da ta dokument ne bo prišel v javnost. Kot veste, se je naš dokument znašel v javnosti. To je bilo zelo nesrečno na ključje, vendar pa bomo ostali pri tem. Vprašanje o Europolu, gospod Albrecht. Res je, da se je svet odločil v zvezi z sklepi o izvajanju. Lahko nekaj povem v zvezi z Europolom, gospa predsedujoča. ti sklepi so bili sprejeti na svetu. To je bil potreben ukrep za pravilno delovanje nove Evropske agencije Europol od 1. januarja naprej. Brez takšnih sklepov bi prišlo do pomankljivosti pri delovanju Europola od 1. januarja naprej. Kot predstavnik predsedstva lahko povem, da je postalo jasno na zasedanju držav članic, da je ta agencija zelo pomembna. Zato smo se odločili za to kot sedaj vidimo, imamo evropski organ Europol. Zato je evropsk, vloga Evropskega parlamenta drugačna, kot je bila prej, ko je za Europol veljala konvencija. Tudi zato mislimo, da je to velika izboljšava za prihodnost. Vem, gospa predsedujoča, da nisem uspel odgovoriti na vsa vprašanja. Upam, da bo Jonathan Fall lahko odgovoril na več teh vprašanj. Um, uh, Najlepša hvala. Najlepša hvala, da ste tako obsežno odgovorili na vprašanje v zvezi z Europolom in tudi z drugimi vprašanji. Vsi vemo, da je to zelo pomembno in da za to obstaja še več razlogov, da vključimo Evropski parlament. Gospod Fol. Najlepša hvala. Preden odgovorim na vprašanje, bi se moral vrniti na v preteklost. Mogoče nas je nekaj pozabilo, kako smo prišli tukaj, sem, kjer smo sedaj. Ta sistem je deloval brez kakršne koli varnosti podatkov, razen sporazuma med Swiftom in ameriškim ministrstvom za finance belgijske oblasti so zahtevali od Evropske komisije, da to zadevo pogleda. Na podlagi mandata sveta in v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta 17. septembra smo zaključili sporazum. Kljub vsem pomankljivostim, ki jih je izpostavilo predsedstvo. tudi sam lahko priznam, da bi lahko prišlo do mm, drugačnega rezultata z nekaj vidikov. In sami bomo priporočili svetu, da priporoči Evropskem parlamentu, da privoli v ta sporazum. Sodnik Brugger je predstavil Evropskemu parlamentu rezultate o zelo podrobni analizi o tem, kaj se je zgodilo. Če želite, predlagam, da se pogovorite z specialistom za boj proti terorizmu vaše države članice. Sami v komisiji nismo strokovnjaki za to, vendar pa jih imate v vaših državah članicah, ki skrbijo za varnost v državah članicah in tudi za varnost v vaših volivnih okrožjih. To je izhodišče komisije, da, to je koristno in zato smo se odločili, da nadaljujemo. Nikoli nismo skrivali pred Evropskim parlamentom, da potrebujemo sporazum do konca tega leta zaradi odločitve SWIFT-a, da prenese podatke noben organ, nobeno telo se ni odločilo za to, ker bo stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Zelo odprti smo bili glede tega. Mislili smo, da ste to razumeli, želeli ste sporazum pred koncem tega leta in želeli ste sporazum v skladu z Lizbonsko pogodbo Torej, takoj zatem. Dobili boste nov sporozum čez 9 mesecev. Prosim, ne mislite, da smo, da smo namenoma zavajali Evropski parlament, delovali smo v popolni transparentnosti. In drugič, kaj se bo zgodilo, če boste zavrnili sporozum? To bomo videli, vendar pa očitno sporozum ne bo stopil veljavo. Kdo bo trpel zaradi tega? po mojem mnenju, z vsem spoštovanjem do pravice do pridržka, lahko povem, da bodo trpeli državljani Evropske unije, kot tudi varovanje podatkov, kajti zdi se mi, da bodo američani vseeno našli možnost za to, da dobijo podatke o evropskih državljanih brez kakršnega koli sporazuma. Ne vem, koliko časa bo to trajalo, zaradi tega, ker eh, upamo, da bomo kmalo dobili nov sporazum, mogoče bo ta boljši, bo mogoče bomo imeli nove, boljše. Pogajalce to bo v pristojnosti komisije, seveda nočemo s tem reči, da bomo storili bolje kot švedsko predsedstvo, to bodo storili naši nasledniki. Upam pa, da bomo dobili sporazum, seveda s privolitvijo Evropskega parlamenta. Predsedajoča ima prav, seveda imate v rokah giljotino. To je pač vloga Evropskega parlamenta. Vloga Evropskega parlamenta pri mednarodnih sporazumih je, da poda privolitev ali pa da je ne poda. Evropski parlament se ne pogaja pri mednarodnih sporazumih, to je pač ločitev oblasti, na koncu pa ga boste potrdili ali zavrnili. To je pač vaša pravica. Seveda imate pravico do vseh informacij v postopku, potem bomo dali podrobnosti glede tega, kako lahko to storite, vendar pa boste dobili sporazume, ki jih boste morali potrditi, dati bivolito ali pa ne. To je vaša pristojnost, kot tudi vaša odgovornost in dožnost. Vzajemnost. V tem trenutku nimamo TFTP-ja v državah članicah in zdi se mi, da noben organ ni pripravljen namenjati veliko sredstev temu, da bi ustvarili tak sistem ne vem, mogoče bo prišlo do novih predlogov, novih idej v novi komisiji, vendar pa dvomim, ne vem, če bo ta ideja naletela na plodna tla v svetu ali pa v Evropskem parlamentu, ker gre za zelo kompleksen in zapleten in drag sistem. Mogoče bomo morali računati na ameriški sistem v določeni meri, da. Naše obveščevalne službe so dobile podatke strani američanov, ki temelijo na SWIFT-u. In obveščevalne službe vam bodo povedale, da so ti podatki zelo pomembni v boju proti terorizmu. Zato popolne vzajemnosti ni, ker tega sistema pač nimamo. Američani ta sistem imajo. O tem naporočajo, torej gre za omejen način vzajemnosti. Takšen je mandat sveta, ki nam je bil dan. Rad bi odgovoril na vprašanje v zvezi z določbami, ki govorijo o sklopu podatkov. To je bilo zelo kontroverzno vprašanje. Da to razumete, morate razumeti, kako deluje sistem. SWIFT ne pozna osebnih podatkov o osebi, ki stoji za določeno transakcijo. Samo v prvi fazi to ve ameriško finančno ministrstvo v sistemu TFTP zaradi varovanja podatkov, ki smo ga vključili v sistem. Kaj se torej zgodi? ZDA prosi določen sklop informacij v kontekstu posebne preiskave, lahko vstopijo v določen sklop podatkov in začnejo iskati določene podrobnosti, kar so lahko osebni podatki, prizadetih ljudi, samo če so te osebe seveda upletene v določeno preiskavo. Gre za specifične sklope in gre za specifične informacije, ki jih lahko podrobno pogledajo. Večino nas je samo številk brez osebne identitete in brez osebnih podatkov gre za ironijo na nek način, vendar pa zaradi varovanja podatkov sistem deluje na takšen način. Bomo razkrili dokumente Evropskemu parlamentu v okviru prihodnih pogajanj, da to bomo storili. Gre za medinstitucionalno vprašanje in ravno zaradi tega, ker bo postopek takšen, bo do tega prišlo, zaradi tega, ker morate dati privolitev, vam bomo dali na voljo vse, kar boste želeli. Um, vprašanju v zvezi s tem, kaj se zgodi s podatki, ki so že v tem sistemu, če bo sporazum postal brez predmeten, to piše v drugem členu v sporazumu. Vse podatki, ki jih ima ameriško finančno ministrstvo, bo še vedno, eh, še vedno v obdelavi v skladu s tem sporazumom. Te določbe bodo še vedno veljale, čeprav ta sporazum ne bo več veljaven. Torej, podatki, ki bodo v rokah ameriških oblasti, bodo še vedno predmet obdelave, vključno s brisanjem. To bo potekalo v skladu s temi določbami. In še vprašanje gospe Zipel, popolnoma se strinjam, ne obstaja možnost barantanja med temeljni svoboščini in vprašanji varnost, tako mi vidimo to vprašanje. Tako verjetno meni tudi moj naslednik v komisiji, torej ne morete menjati temeljnih soboščin za varnost, seveda pa skušamo doseči to, da bi izpolnili vse zahteve, da bi zagotovili varnost in da to počnemo v popolnem spoštovanju temeljnih dr eh, svoboščin državljanov. Mi mislimo, da nam je to uspelo, svet je menil ravno tako. In če se kdo vzdrži, je v popolnem skladu s tem, kar sem ravno dejal. Če to deluje ali ne, prosim vas, da resno jemljete to, kar je povedal sodnik Brugger. Ugotovili smo, da je to koristno, če ne, to pomeni, da bi vsi zapravili veliko časa, veliko politične energije in časa pa pač nimamo več veliko. Uh. Najlepša hvala. Mislim, da je tu še nekaj vprašanj, na katere nismo dobili odgovora. Najprej je vprašanje gospoda Bustila v zvezi s dogovorom z razporazumom z Belgijo, potem pa je tu še moje vprašanje in verjetno je to vprašanje bolj za komisijo. Ali bo Evropski parlament že od tega trenutka naprej obveščen? Uh, o pogajanjih o sporazumu akta in pa dodala bi še pripombo, da če bi sporazum SWIFT zavrnili, to ne bi pomenilo, da američani in drugi narodi nimajo več dostopa do informacij, ampak bi bilo pač to nekoliko bolj težavno kot sicer. Torej ne moremo reči, da potem do izmenjav podatkov ne bi prihajalo. E, gospod Fol, morda lahko odgovorite na obe vprašanje. Kar zadeva akto, nimam nobenih podrobnih informacij na voljo. To je moj asistent, ki mi bo nedvomno zdaj kaj povedal. Um, torej, eh, bil sem obveščen, da po eh, končanju sporazuma, da boste o tem sporazumu eh, uh, obveščeni, ampak nedvomno bodo, bo to. Uh, Vprašanje posredovano tudi pristojnemu generalnemu direktoratu za trgovino in boste potem od njih eh, tudi dobili poln odgovor. Kar pa zadeva Belgijo, e, torej kdo je pristojni organ? Pristojni organ je pravosodni organ, torej belgijski sodni sistem. E, ki bo dobil zahtevo za vzajemno pravno pomoč strani ameriške vlade in, bo, in bo to zahtevo tudi po običajnem postopku obravnaval. E, tisto, kar vas verjetno zanima in tukaj moramo nekoliko previdno izbirati besede, kot je verjetno dobro znano, zakaj Belgija, ker ima svoj sedež v Belgiji, ampak podatkovna baza, ki vsebuje podatke o Swiftovih transakcijah in ki se bo preselila. Je podatkovna baza, ki ima sedež v drugi državi članici, ki pa ni zelo daleč od Belgije. In eh, ta država članica, čeprav verjetno vsi veste, eh, kje je, vaš čas eh, zahteva, da ne omenjamo njenega imena. Čeprav gre za zelo lepo državo. in eh, obstajajo dogovori, eh, ki potekajo med obema državama, tako da zahtevani podatki, torej podatki, ki jih bo zahtevalo belgijsko sodišče na podlagi zahteve za vzajemno pravno pomoč strani ZDA, da bodo ti podatki v Belgiji za ta namen ta država članica, ki naj je ne bi omenjali. Um, torej, jaz jo dobro poznam, pa tudi gospa Henes. In eh, nacionalna parlamentarna vprašanja, ki so bila zastavljena pravosodnemu ministru v zvezi s prav tem elementom, uh, Torej, v svojem odgovoru na vprašanje je eh, energično zanikal, da bi ta država kakorkoli bila opletena v to. Ampak bomo še zastavljeni vprašanja, ker je očitno prišlo do nekega. Eh, Zloma v komunikaciji. In eh, glede na to, da smo zelo, zelo pozni, bi prosila pravna služba, če se na kratko eh, odzove na številna vprašanja. Gospod Pasas, izvolite. um, in particular the statement made by, by Mr. Buzutil protesting, uh, because. Uh, torej, uh, razumem protest gospoda Busutila, uh, kar je, razumlj, torej, to je razumljivo in uh, če sporozum ne bi bil podpisan 30. Uh, oktobra bi bil v parlamentu v drugačnem položaju in bi, bi lahko imel drugačno vlogo v pogajanjih, vsaj obveščen bi bil o pogajanjih, zdaj pa so ta pač že zaključena. Uh, In eh, če mi dovolite, imam samo eno vprašanje za kolega z komisije. Namreč nisem najbolje razumel, kaj se bo zgodilo s porazumom SWIFT. Eh, in če tukaj, tudi, tukaj mi ne pomaga tudi eh, sporočilo za javnost strani sveta, kaj je ta sporazum, ki je bil podpisan 30. oktobra, bo začasno začel veljati 1. februarja 2010, in bo prenehal veljati 31. oktober 2010. Razen, če bo uporabljena klauzula iz 14. člena za prenehanje veljavnosti. In ne vem, ali bo parlament dobil zahtevo za, oziroma zaprosilo za soglasje v zvezi s tem sporazumom, kajti gospod Foy je omenil, da eh, komisija februarja tudi že pripravlja eh, priporočilo za, direkt, za pogajalsko direktivo oziroma osnutek pogajalske direktive za nov sporazum. In eh, torej ne vem, kakšen je zdaj konkretni položaj z tem konkretnim sporazumom in pomembno je, da parlament to ve. Izvolite. Če mi dovolite nekaj minut bi eh, tudi sam zastavil še nekaj vprašanj gospodu Folu. Najprej, kar zadeva časovnico. Že v vse čas vemo, da je bila Lizbonska pogodba podpisana pred dvima letoma in zato nisem presenečen, ko kolega sveta in komisije pravita, da bodo sprejeli določene metode, določene postopke eh, za to, da bo pač. Eh, svet zaprosil parlament za soglasje. Ampak eh, imeli so ogromno časa, da bi eh, to pripravili in ne vem, zakaj šele naslednji teden začenjajo v pristojni delovni skupini govoriti o tem. In kot je gospod Pasos ravno kar povedal, bo sporozum svoj vstopil v veljavo februarja in z pravnega vidika ni nobenih ovir, da ne bi sporazum, ki je bil podpisan 30. oktobra, bil poslan v Evropski parlament. In z tega vidika vas moram opomniti, da je to obveza. Ne gre torej samo za vprašanje vzajemnega zaupanja. 218. člen predvideva, da Evropski parlament in Evropski svet se lahko v nujnih situacijah dogovorita o časovnici. In eh, mislim, oziroma o časovni omejitvi in, eh, in tukaj mislim, da ni nobene pravne ovire, da ne bi že zdaj in po možnosti seveda pred 1. februarjem eh, parlament dobil zaprosila za soglasje. Eh, kaj ti, kar zadeva zaupnost, eh, je vse skupaj eh, zelo jasno, kaj ti nimamo samo okvirnega dogovora s komisijo, ampak imamo tudi sporazum s svetom, kar zadeva zaupne in visokotajne dokumente. Torej, naš parlament in tudi ta odbor sta popolnoma pripravljena tudi za obravnavo tajnih dokumentov. Najlepša hvala za to pojasnilo in uh, zelo pozni smo in želela sem uh, zaključiti, ampak eh, nimamo več kaj dosti na dnevnem redu in mislim, da je uh, vredno, da se pogovorimo o tem zdaj ob začetku prehodnega obdobja. Torej, res, da 1. december ni bil veliko presenečenje in zato bi pričakovala, da svet kot pristojni organ in tudi komisija uh, da bi že e, pripravil nek postopek za, za prosilo za soglasje. E, sploh glede na vse, kar je ravno kar povedala pravna služba. Se lahko torej nakratko odzovete na to in e, pravzaprav zagotovite našemu odboru, da bomo dobili to vrstno zaprosilo v kar najkrajšem času. Najlepša hvala, kot sem že povedal. In Jonathan Foss je z menoj strinjal. bo ta zadeva eh, poslana parlamentu, čim eh, bo to praktično možno. Že naslednji teden bo potekala razprava o sami metodi tega procesa, tega, kako naj bi to poslali. In uh, upamo, da bo potem čim prej stekel tudi postopek uh, dajanja soglasja v parlamentu. Uh, Torej, vse skupaj naj bi se zgodilo k malu in pa še zadnja pripomba. Rekl sem, da si je predsedstvo prizadevalo obveščati odbor eh, v kar največji meri, torej tako odbor kot tak, kot tudi posamezne člane in članice odbora. In Naj vas opomnim na povabilo na kosilo, ki smo vam ga poslali in nekaterim kolegom. In eh, še vedno smo eh, to pripravljeni storiti v teh eh, dnevih, ki so še ostali v okviru švedskega predsedstva. Ja, mislim, da bomo preostali del tega opravili v pisni obliki. Mislim, da neformalne informacije od ene osebe do druge eh, štejejo kot eh, uradna obvestitev Evropskega parlamenta. Če želimo kaj eh, sprejeti, moramo dobiti dostop do vseh dokumentov, o katerih se odločamo. In to je tisto, kar pravzaprav informiranje tukaj pomeni. In predsedstvo našega odbora se bo obrnilo na Evropski svet v pisni obliki in bo zahtevalo, da takoj dobimo zaprosilo za. Eh, soglasje, gospod Fon. Ja, nekaj bi rad, da. Razumete, zdaj, ko lahko gledamo nazaj, eh, se zdi, kot da bi eh, se vse poklopilo 31. oktobra. Eh, do zadnjega trenutka nismo vedeli, ali bo prišlo do sporazuma z američani, ker so bila pogajanja zelo težka in kot veste, tudi ni bilo posem jasno, ali bo eh, svet sprejel besedilo, ki mu je bilo predloženo v ponedeljek. In, eh, Ni tako, kot da bi pač vedeli, da, da se bo to zgodilo že mesece vnaprej. In lahko potrdim, da bomo naredili dvoje. Komisija bo predlagala uh, Eh, in eh, mi smo prepričani, da je komisija tista, ki mora svetu predlagati, da zaprosi za vaše soglasje in to bomo predlagali. Usporedno s tem pa bomo začeli tudi, tudi kar najhitreje delati na novem sporozumu, kajti ta bo veljal samo 9 mesecev o pogodnem izidu, torej če boste vi dali svoje soglasje in to dvoje mora potekati usporedno. Uh, Eh, in eh, torej, na tak način se bomo stvari lotili in svet vam bo posredoval vse informacije, ki jih potrebujete, zato da boste lahko uresničevali svoje dožnosti v obeh ločenih postopkih. Torej, verjetno boste skoraj istočasno dobili zaprosilo za soglasje za sporozum z 30. novembra in eh, verjetno ste skoraj istočasno potem obveščeni tudi, o postopku v svetu, eh, kar zadeva oblikovanje mandata za eh, pogajanja za nov sporozum. In komisija kot pogajalec vas bo potem eh, popolnoma obveščala, kot je predvideno, o vseh fazah pogajanj in dogovorili se bomo o postopkih, kako to početi. Najlepša hvala. One last answer. We need... Samo še en zadnji odgovor potrebujemo z vaše strani. Pravite, da boste predlagali svetu, da nam pošle zaprosilo, ampak na začetku ste rekli, da komisija verjetno tega ne more narediti, dokler je v vlogi vršilca dožnosti, dokler torej opravlja samo tekoče posle. Ali to pomeni, da do začetka januarja eh, ne bomo videli ničesar? No, glede tega vam ne morem dati dokončnega odgovora, ker je to odvisno od eh, Eh, pravnega nasveta, ki ga pričakujemo od naših odvetnikov, ampak moram vas upozoriti, da zelo strogo gledajo na to, kaj lahko komisija eh, naredi v okviru tekočih poslov. In torej ni izključena tudi možnost, da bodo rekli, da je to stvar, ki jo mora upraviti nova komisija, ampak vsej do tega je samo še nekaj tednov, vsaj upam. No, jaz bi rekla vsaj še dva meseca, ampak dobro. Um, Evropski parlament mislim, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi čim hitreje sprejel odločitev in res upam, da eh, svet in komisija se zavedata, da je to zadeva, ki eh, se pravzaprav vleče že nekaj mesecev in eh, upam, da bo za to odločitev sprejeta tudi že pod to komisijo. Najlepša hvala. Aha, vi ostajate za naslednjo točko. Gospod Hengen, najlepša hvala. Kolegi, še dve točki sta nam ostali na dnevnem redu. In eh, čeprav razumem, bo gospod Fo podal uvod. V zvezi s tema dvema točkama, torej točki 19 in 20 sta zadnji točki dnevnega reda in če boste eh, zapustili dvorano, prosim, da to naredite kar najbolj tiho. Uh, torej, kolegi in kolegice, gospod Fol naj bi odgovoril tudi na uh, naše včerajšnje vprašanje v zvezi s proračunom in eh, zmogljivostmi, ki so na voljo za delovno skupino iz 29. člena. In eh, upam, da nas boste potem istočasno razsvetili tudi o vplivu Lizbonske pogodbe na sodelovanje v kazenskih zadevah in na policijsko sodelovanje. Ja, najlepša hvala. Zelo na kratko, v zvezi s prvo točko, torej delovna skupina iz 29. člena je vzpostavljena v skladu z direktivo o zaščiti podatkov in tam je predvideno, da eh, komisija poskrbi za sekretarjat te delovne skupine in to tudi z veseljem počnemo. Vendar pa ta delovna skupina nima nobenega proračuna in eh, komisija, uh, kot parlament dobro ve, ni tista, ki bi lahko ustvarjala proračun. Uh, ampak eh, prepričan sem, da bo v prihodnjih letih prišlo do uh, pomembnih razprav in do velike revizije zakonodaje na področju zaščite podatkov in upam, da bomo Eh, radikalno spremenili direktivo o zaščiti podatkov, ki je stara že kar nekaj let in jo posodobili. In zdaj, ko je tretji stebr v veliki meri izginil in na to se bom vrnil čez nekaj trenutkov, bomo lahko vsaj razmišljali o tem, da bi imeli nek eh, celosten svežen instrumentov tako za eh, komercialni vidik kot za eh, kazenski in policijski vidik zaščite podatkov. In z vidika tega bo tudi delovanje skupine iz 29. člena predmet razmisleka. Um, ampak nikakor ne upravičujem tega, da ta skupina nima svojega proračuna in to ni posvetovalno telo. Uh, in eh, tudi ne nadomešča Evropskega nadzornika za zaščito podatkov. Eh, ta eh, komisija, oziroma ta to delovno telo ima svojo vlogo in komisija jo tudi podpira, ampak ne gre nič dlje kot to. In pa. Tisto, kar je, kar je potem še drugi del, tisto, kar je bilo do. Eh, ponedeljka zvečer tretji stebr, eh, to je svežen zakonodaje. Um, tu imamo svežen zakonodaje, ki je še v postopku, kar pa zadeva že obstoječo zakonodajo, bomo morali pregledati vsak posamezni instrument in razmislili bomo o tem, ali eh, je potrebno to nadomestiti z direktivo. Uh, Um, kar pa zadeva tiste stvari, ki so še v postopku, oziroma so bile v postopku, te so zdaj brezpredmetne. In tukaj bomo morali razmisliti o tem, kaj bomo predlagali, kar zadeva novo zakonodajo. In to bo pač ponovem, bodo to direktive tretji stebr, kot rečeno, je v veliki meri izginil, vendar pa nekdanji tretji stebr ostaja seveda zelo relevanten, kar zadeva pravne definicije, kaj je nekdanji tretji stebr eh, je podvržen zelo posebnim pravilom v pogodbi, sploh kar zadeva Dansko, Združeno kraljestvo in Irsko, ampak ne samo izključno te, eh, teh treh držav, kajti predvidene so različne um, um, torej zasilne zavore in siceršne varovalke. Torej, potrebno bo na novo definirati, kaj pomeni policijsko sodelovanje in eh, sodelovanje na, eh, v pravnih zadevah, torej nekdani tretji stebr in kaj to ni. In to razlikovanje bo zelo pomembno. Torej, danes popodne bomo objavili sporočilo Omnibus in Že dolga časa se pripravljamo seveda na stop uveljavo Lizbonske pogodbe in zato bomo predstavili tudi konkretne predloge o tem, eh, kako spremeniti ali nadomestiti zakonodajo z tretjega stebra. Eh, ne vem točno, kdaj se bo to zgodilo. To je vsekakor stvar nove komisije in novih komisarjev in komisark in eh, nedvomno jih boste. Eh, potem pač eh, spoznali tudi na zaslišanjih in takrat boste imeli priložnost tudi zastaviti vprašanja v zvezi s temi vprašanji. Najlepša hvala, želi kdo od eh, kolegov komentirati? Ne, očitno ste bili zelo prepričljivi. No, zdaj je lepa tišina v primerjavi s tistim strelskim vodom prej. In, uh... Eh, rada bi samo nekaj povedala v zvezi s podporo za delovno skupino z 29. člena. Občutek imam in tudi včeraj eh, smo mm, torej, eh, dobili vtis, da potrebujejo več podpore in čeprav so samo svetovalno telo, imajo zelo pomembno vlogo in ta vloga bo še pomembnejša po novi pogodbi. In mislim, da ni dovolj, da čakamo, dokler, da bomo dobili povsem novo zakonodajo na področju zaščite podatkov ampak eh, eh, pravite, da smo mi tisti, ki eh, smo odgovorni za proračun, to je res, vi skrbite za sekretarjat, ampak morda je lahko to tudi vprašanje, ki ga bomo zastavili novim komisarjem, kajti gre za vprašanje kakovosti, pravzaprav kako organizirati sekretarjat in kako porazdeliti vire. In mislim, da bi novo komisarko morali tudi vprašati, ali bo pripravljena ponuditi več podpore tej delovni skupini. Dobro, kolegi in kolegice, mislim, da smo s tem potem zaključili današnji sestanek. Zahvaljujem se še enkrat gospodu Folu, da je prišel, zahvaljujem se mu za njegov čas. Sestanek koordinator je predviden za 12. ampak eh, zaenkrat sestanek zaključujem. Najlepša hvala.